osredotoči na temeljne eh, človekove pravice v svojem eh, dialogu z Mačarsko. Če o tem eh, ne bomo razpravljali, potem se ne moremo posvetiti nobeni drugi temi v zvezi z Mačarsko. Allora, prendo atto che c'è una richiesta. Dobro, zapisala sem si, da želite spremeniti dnevni red. Ta poziv je potrebno posredovati predsedniku Šulcu, ki bo sprejel ustrezno odločitev. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Eh, Poročilo Korejra. Poimensko glasovanje. Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo oken. Ne, ne bomo imeli razprave. Torej nadaljujemo z glasovanjem. Postopkovno vprašanje, izvolite. Postopkovno vprašanje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 Prosim vas, lepo, zahteva je bila jasna, ampak eh, predsednik mora sprejeti odločitev. Torej bomo to zahtevo posredovali predsedniku in predsednik bo sprejel ustrezno odločitev in eh, ta odločitev bo tudi posredovana plenarnemu zasedanju. Komisarka Rering želi besedo, izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, ta hiša je že glasovala o Korea de Campo sporočilu in rada bi v imenu komisije podala naslednjo izjavo. Najprej pozdravljamo dogovor s svetom in upamo, da bo kvalu prišlo do zaključka dela na tem dosjeju, pa vendar, glede upravičenosti projektov v skupnem interesu za finančno pomoč Evropske unije v smislu čez evropskih infrastruktur, komisija meni, da je zelo pomembno podati pomoč Evropske unije. Eh, v širši obliki tudi za dela, ki omogočajo izvedbo projektov za diverzifikacijo energetskih virov in komisija si še pridržuje pravico, da bo podala nadaljne predloge v zvezi s tem, glede na nabrane izkušnje na tem področju in spremljanja obstoječih projektov in tudi v skladu s smernicami za energetske infrastrukture. Hvala. Grazie, commissario. Najlepša hvala. Sedaj pa poročilo Oken. Poročevalka želi besedo. Det er ikke så tit, at ombudsmanden laver en specialrapport til os. Hvala lepa. Tu gre za poročilo, ki je pomembno, ampak škoda je, da nismo imeli popolne razprave o tem vprašanju. Pravzaprav gre za vprašanje spoštovanja celovite vključenosti državljanov mislim, da medijatorja ne upoštevamo dovolj. In v našem odboru smo prav tako dali povdarek dvema poglavitnima zadevama. Najprej smo povdarili spoštovanje VVM. Avstrija je, na primer, povečala letališče na Dunaju, ne da bi se sploh posvetovala s svojimi državljanami. Državljani so imeli pravico kaj povedati šele pozneje, ko so bila dejstva že upravljena. Vendar imamo načeloma pravico, da se vključimo v take zadeve že prej, da povemo svoje pomisleke. In to je menil tudi medijator. Zato je treba tudi spremeniti to direktivo v smislu ocenjevanja učinkov. Vse skupaj pa je povezano tudi z okvirnim načrtom za uresničevanje zakonodaj, ki so povezane z varstvom okolja, kar predvideva že a priori vključevanje državljanov posvetovanje na vseh ravneh. Dovolite mi naj zaključim, gospa predsedujoča. S tem, da se zahvalim vsem kolegom, ki so sodelovali pri tem, imeli smo zelo naklonjeno glasovanje, lahko rečem, in upamo, da bo Avstrija popravila razbitine in upamo, da se bo prihodnje izognila to vrstnim napakam. Prav tako pa bo treba razmisliti tudi o novih sankcijah za take primere. Hvala. Zdaj pa glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Arsenis. sklop eh, predlogov spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo tako spremenjene predlogo komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osnutek resolucije, poimensko glasovanje, glasujemo. Credo sia ja approvato. Mislim, da je poročilo sprejeto. Ja. Naslednje poročilo. E-kod. Prvi sklop, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Proposta della commissione così modificata. Sedaj pa glasujemo tako spremenjen predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še glasovanje o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. Approvato. Sprejeto. Imamo tehnične težave. Gospod Brok, izvolite. Zelo mi je žal, ampak eh, nimam še glasovalne kartice. Obe eh, poročili pa bi podprl. Bene, la prenda. Dobro smo si zapisali. Poročilo Tun. Eh, prvi sklop predlogo sprem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako spremenjen predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto in še poemensko glasovanje o predlogu zakonodajne resolucije. Glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gre. Prvi sklop, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tako spremenjen predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Tirolja. 109 predlogov sprememb, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb je 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Želite preveriti? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako spremenjen predlog komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In še poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Sedaj pa bomo prekinili eh, glasovanje eh, in nadaljevali eh, z slavnostno sejo. Okay.